Hvala lepa, gospa ministrica. Zahvaljujem se vam za vaše zaključne pripombe. S tem smo zaključili to razpravo. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se tudi tolmačem. V skladu z 231. členom četrtega odstavka našega poslovnika vam sporočam, da Včeraj nismo dobili popravkov do 5. ure popovdan, tako, oziroma nismo dobili ugovora k popravkom, tako da so ti sprejeti. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Na vrsti je poročilo o napravi.